Cari colleghi, credo che sia. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da je akademskih pet minut že mimo, tako da mislim, da bi bil čas, da začnemo. Tudi zato, ker, kot smo najavili, podpredsednik Timmermans bo z nami lahko le do 8.20. Kar takoj začnimo s prvo točko na dnevnem redu in sicer sprejetje dnevnega reda. Če ni pripomp, potem mislim, da osnutek dnevnega reda lahko potrdimo brez kakršnih koli sprememb. Potem poročila, sporočila predsednika. Danes imamo na voljo tolmačenje v 20 jezikov, razen estonsko, latvijsko in malteško. Kot običajno, seveda, bo potekal tudi neposreden prenos našega srečanja preko spleta. Tako, predlagam, da se kar takoj lotimo prve ključne točke na dnevnem redu in sicer izmenjava mnen s podpredsednikom, prvim podpredsednikom komisije Timmermansom, v čigar portfelju je boljša zakonodaja med institucionalni odnosi in predvsem, kar je zanimivo za naš odbor, je odgovoren tudi za področje trajnosti. No in kot prvi podpredsednik Evropske komisije nam bo gospod Timmermans lahko odgovoril tudi na številna vprašanja, kar zadeva organiziranost in delovanje komisije. E, kar takoj predajam besedo podpredsedniku Timmermansu in e, kot običajno bomo potem imeli dva kroga vprašanj po uvodnem prispevku podpredsednika, približno 10 minut, potem pa dva kroga vprašanj. Prvi krog pripada koordinatorjem političnih skupin, drugi krog pa članom odbora. Potem pa bo podpredsednik Timerman v celoti odgovoril na vsa prva vprašanja in na vsa druga vprašanja. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za to, da me danes gostite. Veliko dela nas čaka, bom pa kar takoj prešel na angliščino. Eh, lep pozdrav oziroma dober večer, mislim, da je prav. Predsednik ima prav, odgovoren sem za kar lep spekter različnih tem in eh, tekom razprave v parlamentu ste na zahtevo parlamenta dodali tudi trajnostni razvoj k mojemu portfelju. In zelo sem uh, hvaležen za ta dodaten element, kajti to je tema, ki mislim, da nekako združuje vse ostale dele mojega portfelja, kajti trajnostni razvoj je nekaj, če se lahko lotimo na ustrezen način le, če to počnemo na holističen način. In eden od zaključkov, ki jih lahko naredim po več kot 200 eh, dneh na funkciji, je, da širom Evropske unije, ne glede na institucijo, ki jo zastopamo, imamo nekako nagnjost k temu, da delamo vertikalno. No in trajnostni razvoj nam tega ne dovoljuje več. In tu ne gre zgolj za razvoj okolja, za okoljski razvoj, ampak tudi za gospodarski razvoj in družbeni razvoj, kar se redko vključuje v definicijo trajnostnega razvoja, ampak brez tega trajnostni razvoj nima nobene možnosti, da bo deležen družbene podpore in nima tudi možnosti za uspeh. Močno verjamem v to, da je nujno združiti vrsto politik oziroma obravnavati vrsto politik z perspektive trajnostnega razvoja. Upoštevati je potrebno sinergetske učinke med različnimi politikami, da se zagotovi da dejansko pride do tega, da se trajnostni eh, razvoj obravnava in upošteva horizontalno na vseh ravneh tega komisije. Sam kot eh, prvi podpredsednik eh, svoje vloge ne vidim kot to, da opravljam delo ostalih komisarjev, ki so odgovorni za ta vprašanja, ampak da enkrat, ko se lotevajo svojega dela, zagotovimo, da je delo vseh komisarjev dosledno povedano. Če torej okoljski komisar razvija določene črte, mora to biti v skladu s tem in usklajeno s tem, kar se dogaja na socialnem področju, na družbenem področju, eh, na gospodarskem področju. Torej, trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo, to so postale zelo pomembne teme pri razpravi o Junkerjevem načrtu in zato skupaj s podpredsednikom Katanenom o tem govoriva praktično na dnevni ravni. To je tudi razlog, zakaj sem se danes dopovdne pogovarjal s komisarjem Moedašem kako je možno in potrebno vključiti tudi trajnostni razvoj v razvoj tehnologije, v raziskave in razvoj in kako to vključiti v Junkerjev načrt. Zdaj vem, da smo imeli že veliko razprav na to temo in vem, da bom imel veliko vprašanj, ki sem jih že slišal in z veseljem odgovarjam na vsa ta vprašanja, ampak ključna poanta, ključno sporočilo v tem trenutku je, da če lahko dosežemo dogovor o tem, katere cilje želimo doseči, potem nas čaka razprava o tem, kako najbolje te cilje doseči, ne pa da začnemo te cilje postavljati pod vprašaj. Rad bi se lotil tudi vprašanja boljše zakonodaje in to ravno z tega gledišča. Vem, da je vprašanje boljše zakonodaje v zadnjih nekaj letih nekako zašlo oziroma skrnilo na pot eh, slabega slovesa. Eh, češ da gre za deregulacijo, da gre za eh, zmanjšanje eh, socialne zaščite, okoljske zaščite, ampak agenda boljše zakonodaje se ne sme vrteti okrog ciljev, ampak vedno okrog metod. Če hočete boljšo zakonodajo, se morate pogovoriti z ljudmi o tem, kako stvari početi, ne pa postavljati pod vprašaj cilje in pa neke ravni sprememb, ki jih hočete doseči. In s tem v mislih si želim, da vsak prav vsak komisar te komisije postane komisar za boljšo zakonodajo. To želim, da je sestavni del vseh eh, vidikov oblikovanja politik. Hočemo okoljsko politiko, hočemo trajnostni razvoj, hočemo zmanjšati emisije, hočemo narediti prehod k trajnostnim virom energije, želimo diversifikacijo energetskih eh, virov, ampak za dosego vsega tega pa moramo uporabiti tudi najboljše pravne okvire, najboljše pravna orodja, ki jih imamo na voljo, da ne bodo ta preveliko breme ali pa da ne bodo premalo dorečena v pravnem smislu. Tako da mislim, da je cela vrsta zadev, ki jih je potrebno ovrednotiti, še posebej, če gledam na področje boljše zakonodaje z vidika ocen učinka. Torej, treba se je poglobiti v to, kaj želimo doseči ne le na začetku, ko pripravljamo osnutek, ampak tudi tekom zakonodajnega postopka in po zaključku zakonodajnega postopka, če je prišlo do bistvenih sprememb prvotnega predloga komisije, da natančno vemo, kakšen je potem na koncu učinek, kaj to je tisto, kar na koncu dobimo kot zakonodajo predse. Tako da upam, da bomo govorili tudi o tem, ko bo teka razprava o prenovitvi med institucionalnega sporazuma o torej, boljši zakonodaji. Mm, ki naj bi jo sprejemali parlament, komisija in svet. Par besed še glede nove strukture komisije. Še enkrat naj povdarim, uloga podpredsednika ni, da visi za vratom posameznim komisarjem in da preverja, kaj delajo, ampak da zagotovimo povezanost in usklajenost med različnimi politikami komisije in da je to, kar komisija počne v skladu s prioritetami, ki smo jih dogovorili skupaj parlamentom in predsednikom Junkerjem. Kot drugo, ko govorimo o boljši zakonodaji v okviru trajnostnega razvoja, ne gre za to, da se še enkrat postavljajo pod vprašaj cili, ampak da se vzpostavi najboljši pravni okvir, da se sprejmejo najboljši pravni inštrumenti za doseganje teh ciljev in če bomo to počeli na boljši način, potem bomo lahko posledično imeli tudi bistveno bolj ambiciozne cilje. Predsednik Hotel sem biti kar se da kratek v svojem uvodu, kajti vem, da me čaka veliko vprašanj, nekatera lahko že napovem in uh, zelo se bom potrudil, da bom na nje tudi ustrezno odgovoril, da bo kar se da jasno moje sporočilo. Hvala lepa podpredsednik Timmermans za ta vaš uvod. Uh, To bo dovolilo tudi več časa za vprašanja kolegov, tako da začenjamo prvi krok vprašanj in besedo dajem predstavnikom političnih skupin, začenši z ELS Peter Lize. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospod podpredsednik komisije. Dobro je, da imamo danes to priložnost za izmenjavo mnen, ampak vendarle se moramo vprašati, zakaj tako pozno? koordinatorji smo 2. novembra sklenili, eh, sploh tudi na to, da ste pristojni tudi za eh, trajnostni razvoj, da bi se morali z nami pogovoriti tu v našem odboru in eh, od takrat je preteklo veliko časa, od 2. novembra do začetka marca je preteklo veliko časa in ali je res, da to zato, ker je bil v predlogu mest tudi ta, da naj bi se skupaj sestali z odborom ITRE, to naj bi bil vaš predlog kot koordinator ELS, eh, e moram reči, da je pomembno, da odbora NV in ITRE dobro sodelujeta in to s koordinatorjem Kristjansom Karenšem eh, zelo dobro poteka, ampak to bomo že sami uredili. Eh, tako da ne želimo nekih nasvetov komisije, kako naj se sestajajo naši odbori. Tako da vas sprašujem, ali je kaj na tem in zakaj je trajalo tako dolgo. No dobro, pa vseeno me zanima, zakaj je tako dolgo. To upam, da mi boste odgovorili. Potem bodo ostali sicer povedali več na to temo, ampak nikakor nismo zadovoljni z umikom svežnja o odpadkih. Skupina ELS je sicer večinsko to podprla, ampak eh, tu v odboru je temu drugače. In res me zanima, kako naj sploh nov predlog bo bolj ambiciozen. To bomo res natančno spremljali ne bomo zgolj poslušali obljub, ampak resnično hočemo videti, kako naj bi zadeva funkcionirala. Skupina ELS kot celota eh, velik pomen polaga mh, mm, v izvajanje okoljske zakonodaje. Pomembno je, da ne izgubimo iz predoči dejstva, da je potrebno obstoječo zakonodajo spoštovati. In tu imamo problem. Okoljski komisar prihaja iz Malte in na Malti, po mnenju strokovnjakov, eh, direktiva o varstvu ptic eh, ni ravno dobro prenačena nacionalna zakonodaja in se ne izvaja. Dejstvo je, da če je predpisano, da je potrebno uvesti varstvo ptic, je to treba izvajati. Zadeva, zadeva ki bi jo rad omenil, je še naslednja. Direktiva o ekodizajnu, ta je tudi predvidena za umik Eh, tu bi res prosil, da tega ne storite oziroma da ne ošibite. Mislim, da bi lahko bili pri izvajanju bolj pragmatični. Mislim, da lahko damo eh, signal državljanom in državljankam, da bomo eh, iz dosedanje razprave znali potegniti določene nauke. Spomnimo se na prepoved klasičnih žarilnih žarnic. Mm, halogenske alternative so bistveno bolj škodljive zdaj naj bi leta 2016 eh, bojda že prišlo do prepovedi halogenskih svetilk, tako da bi vas prosil, da jasno pokažete, da smo uspeli iz zadnjih razprav vendarle potegniti določene nauke. Hvala lepa v imenu satelistov Matija Zgrote. Hvala lepa. Dobro se mi zdi, da imamo danes to priložnost, da se s prvim podpredsednikom komisije lahko pogovorimo. Konec koncev smo že nas zaslišanjih mm, dejali, da želimo, da je tudi vprašanje trančnega razvoja bistveno, razvoja bistveno bolje zastopeno v vašem portfelju. Temu zdaj je tako. 100 dni je mimo in uh, mislim, da je dobro, da se zdaj pogovorimo o tem, kaj je naprej. Mislim, da je bilo veliko m, mm, hudih besed, ampak eh, dejstvo je, da nismo zadovoljni, da se je mm, umaknil svežen odpadkih prejšnji teden. Uh, Zdaj pa mislim, da vendarle moramo gledati naprej in preučiti, kako bomo vzpostavili krožno gospodarstvo in kako ta predlog zdaj dejansko izboljšati, da bodo zdaj tisti, ki jih eh, tule sedi trebuh, eh, ki <laughs> boli trebuh, pardon, in ki jih skrbi, kaj se bo zgodilo, te mislim, da je treba pozitivno presenetiti, kajti mislim, da nam resnično krožno gospodarstvo veliko priložnosti ponuja, eh, Eh, tu lahko ustvarimo veliko novih delovnih mest in zato bi si želel, da resnično pred koncem leta dobimo predlog, da lahko začnemo parlamentu tudi z delom in da vsega skupaj ne odlagamo še naprej. Pred dvema letoma smo imeli zelo zanimivo razpravo tu v našem odboru in sicer na moje povabilo se nam je pridružil Edmund Stoiber, ki je odgovoren za to, da vodi delovno skupino za odpravo upravnih vremen. No in tu gre torej za izvajanje zakonodaje. Tudi o tem smo govorili. O tem smo zelo kontroverzno tu razpravljali in pogosto gre tudi za to, da v državah štaricah ne izvajajo strani ustrezno. In pogosto se zgodajo tudi, da pri direktivah eh, nacionalna zakonodaja postane strožja. In tu prihaja do izkrivljanja konkurence in tu bi si res želel, da komisija morda opozarja tudi na to, kaj ti zelo pogosto se s prstom kaže na Bruselj, če je, da je Bruselj vsega kriv, ampak v teh razpravah se zdi, da je komisija eh, vedno eh, kot eh, nekakšen tenašna boksarska vreča. Vsakdo si lahko privošči, da je malce, malce udari. Tako da mislim, da treba konkretno povedati, gledajte, tu in tu se niste držali predpisov. V mojem volilnem okrožju se vedno znova pojavlja, da se zadnjih 15 let ni zgodilo nič, kar zadeva uh, izvajanje direktive o varstvu voda. Zdaj pa kar naenkrat, ojoj, uh, postopek zaradi kršitve. 15 let pa niso počeli nič. Tako da mislim, da je treba paziti tudi na to, kako zakonodajo konec koncev izvajamo na nacionalni rali. In še zadnja prošnja, o tem bodo več povedali drugi kolegi, ki so strokovno podkvarjeni na tem področju, ampak mislim, da je bilo kar nekaj nesporazumov. Peter Lize je to omenjal, da ne bi imeli sejo skupaj z Itrejem. Eh, Glede, mi smo parlamentarci in eh, mi imamo nekakšen drugačen način sodelovanja tudi v Evropskem parlamentu. Mi nimamo vladnih koalicij, kot eh, jih imajo nacionalni parlamenti in to tudi zelo cenimo in na ta način lahko tudi bolje komuniciramo drug z drugim. Eh, je pa res, da to tudi pripomore k temu, da se uspešno izognemo kakšnim nesporazumom. Eh, pomembno je, da se pogovarjamo, mislim, da je dobro, da smo danes začeli z delom, to je zelo dober začetek in na ta način mislim, da bomo lahko mm, ne razlike v mnenjih, ker mislim, da jih ni, ampak eh, pomankanje komunikacije. Eh, je tisto, kar je treba odpraviti. Tako da hvala za to priložnost, da lahko opravimo kritično razpravo drug z drugim. Hvala lepa v imenu skupine EKR, kolega Pjeka. Hvala lepa, gospod podpredsednik, pozdravljeni. To vprašanje bi sicer z veseljem eh, zastavil komisarju Ševčeviču, ampak tu gre za. Uh, vprašanje izvajanja zakonodaje. Osnova za delovanje EU je pogodba in ta pogodba je v pri določenih določilih zelo nejasna, določene določbe so kontroverzne in to da je vtis neke schizofrenije v pogodbi. Naj vam dam primer, da bo enostavno. Več čas govorimo o energetskem spletu, o energetski mešanici. Pogodba organom EU komisiji nalaga velike pristojnosti, ki omogočajo vpliv na to, kakšna ta splet bo. Po drugi strani pa pogodba jasno določa, da če to le, če e, ti predpisi ne posegajo v zakonodajo držav članic, e, kar zadeva izbiro energentov. No, ampak tudi je predvidena še posebna, poseben postopek, ki zahteva soglasje na svetu, če predlagana zakonodaja komisije posega v nacionalno zakonodajo. Komisija ni izkoristila te priložnosti, eh, naprimer pri predpisih o rezervi za stabilnost eh, trga ETS. Za Polsko ima to res ogromen pomen. Moje vprašanje posledično je, ali ste opravili pregled tovrstnih določb, kjer vidimo, da črka zakona bistveno odstopa od uh, utečene prakse oziroma interpretacije. Da gre za stvari, ki so izredno pomembne za države članice, ampak eh, nekako gredo mimo, ker PDEU to opredeljuje kot eh, temeljno zakonodajo po mojem mnenju se preveč liberalno uh, interpretira te določbe in zato so pogosto sprejeti interesi v nasprotju z interesi držav. Nekateri kolegi so dejali, da naj bi ti predpisi o nadzoru držav članic nad energetskim spletom sploh eh, izključili iz pogodbe. Morda je imel prav, meni se zdi ravno nasprotno, meni se zdi, da bi ravno države članice morale imeti večjo možnost eh, vpliva. Eh, več svobode odločanja, kajti one so konec koncev odgovorne za trajnostni razvoj tudi v tem delu Evropske unije, ki jo predstavljajo države članice. Zanima me vaše mnenje s tem v zvezi in zanima me, ali lahko pričakujemo nekakšen pregled to vrstnih eh, nasprotujočih si eh, zakonodajnih določb, ker vidimo, da se črka zakona razlikuje od interpretacije. Če temu tako, je treba stvari popraviti. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu skupine Alde Jangerben. Hvala lepa, gospod predsedajoči in dobrodošli podpredsednik Tibermans. Kot je Peter Lize dejal, je res trajalo kar nekaj časa, da ste našli pot sem do nas v odbor Envi, ampak pripričan sem, da ste si pogledali vsa poročila No, poročilo Svetovnega gospodarskega foruma, ki je obravnavalo ključna tveganja na globalni ravni, omenja podnebne spremembe eh, in pa nevarnost za biotsko raznovrstnost. To so ključne težave. Eh, Ameriški svet za nacionalno varnost obravnava tako imenovane megatrende, ki opredeljujejo, kako bo svet izgledal leta 2030. In eh, tu vidimo, da so ključna tveganja, s katerimi se soočamo, ravno okoljska. In če pogledamo tudi poročilo Evropske agencije za okolje, vidimo, da ta poroča o tem, da na področju podnebnih sprememb na področju izgube biotske raznovrstnosti vladajo velike pomankljivosti. To torej so tiste največje nevarnosti, ki nam pretijo. Povedali ste veliko eh, lepega o pomenu trajnostnega razvoja, ampak če pogledamo program dela komisije, če pogledamo smernice, ki jih je predstavil predsednik Juncker, pa vidimo, da imamo veliko pomankanje na področju trajnostnega razvoja. Podnebje je samo ena od desetih prioritet in še to je vezano predvsem na obnoljive vire energije in to je bistveno manj povezano z nevarnostmi, ki nam pretijo, bi pa bistveno bolj z vprašanjem dobave energentov. Pravite, da ste hvaležni, da je Evropski parlament ustrajal na tem, da se tudi trajnostni razvoj vključi med prioritete in uh, v vaš portfelj. No in to me privede do naslednjega vprašanja. Glede na pomen trajnostnega razvoja, ne le za okolje, ampak tudi eh, z eh, družbenega in ekonomskega vidika in eh, z vidika prihodnosti našega sveta, je naša skupina in eh, velik del tega odbora, eh, menim, eh, izrazila željo, da nam predstavite vaš pogled, nekakšno vizijo, Eh, o tej tematiki. Kdaj lahko pričakujemo to? Drugo vprašanje je biotska raznovrstnost. Ljudje temu pravijo tiha kriza. To je eden ključnih problemov, s katerimi se soočamo in to je bilo omenjeno tudi v poročilu. Opravili smo pregled Evropske strategije za biotsko raznovrstnost in če pogledamo stanje okolja, torej poročilo o stanju okolja, vidimo, da imamo pred seboj nekaj ogromnih težav pripravlja se prenovitev inštrumenta za habitat in tudi eh, drugih inštrumentov in zanima me, kako bo z obstoječimi ravnmi zaščite. Teh mislim, da ne velja spodkopavati, ampak moramo narediti še dodaten korak v smeri biotske raznovrstnosti, sploh glede na velika tveganja, s katerimi se soočamo in ki so jih izpostavili TDA in tudi drugi akteri na globalni ravni. Hvala. V imenu skupine GUE, Katarina Konečna. Eh. Hvala lepa. Predsednik, gospod podpredsednik, kot ste dejali sami na začetku, je kar nekaj vprašanj, ki so del vašega dosjeja in zadevajo to. Govor na začetku je bil lep, dejali ste, da si želite soglasja, vendar pa, če si ogledamo korake, ki ste jih storili do sedaj in tudi glede na to, da ste prišli šele po treh mesecih po našem prvem zahtevku, da pridete, je kot del refita umaknjene zakonodaje, tudi zakonodaja, o kateri se niste posvetovali z Evropskim parlamentom. Mislite, da je to dober začetek za petletno sodelovanje? Ma ne bi to lahko vodilo do tega, da bi odnosi med nami ne bili več tako dobri. Mislim, da je to realna nevarnost. Kolegi so to že omenili. Namesto, da umikamo zakonodajo, bi morali se osredotočiti na izvajanje zakonodaje v državah članicah. Vi in mi poznamo kar nekaj primerov, kjer se evropska zakonodaja ne spoštuje pogosto na račun zdravja državljanov. Ma ne bi bilo bolje sodelovati, namesto da umikamo zakonodajo, ki bi lahko pomagala okolju. In končno naj dodam še nekaj, kar se tiče T-tipa. Pogosto izpostavljate potrebo po dialogu in spoštovanju temeljnih svoboščin. Ma ne menite, da bi v duhu tega dialoga bila dobra zamisel, da bi ljudje več izvedeli o vsebini te tipa, namesto da izvajo vsebini samo iz medijev ali ko kakšna informacija uide. To bi bilo dobro, torej dialog, predstavitev informacij, ki jih državljani zahtevajo. Grazie, e adesso prego. Hvala lepa, sedaj pa ba Hvala lepa. Hvala lepa podpredsednik, da ste z nami. Cenim, da niste imeli že vnaprej napisanega govora, to pogosto vidimo pri komisarjih, ampak da ste odprti za dialog. Tri zadeve ste omenili in mislim, da si je te, te tri elemente potrebno bolj podrobno ogledati. Dejali ste, da je boljša zakonodaja nekaj, kar ima slabo podobo. Vendar pa ne morete zanikati, da ste tudi vi ustvarili to Jaz ali vi, sprašuje Timmermans. Morda oba, pravi govornik. Vendar pa z refitom ste začeli vi in potem se je začela razprava. Morda smo lahko hvaležni za to. Naj dam primer. Imenovanje Štojberja kot posebnega svetovalca za boljšo zakonodajo. Vedeli ste, da je kontroverzna oseba. Zaključki pri prejšnjem, njegovem prejšnjem delu so bili, kritizirane strani potrošniških okoljskih organizacij sindikatov, pa vseeno ste tega imenovali kot posebnega svetovalca. Še višji položaj je torej dobil. Ne razumem, zakaj. Lahko razložite? Drugič, v govoru ste omenili, da vas zanimajo rezultati. Ne želite eh, razpravljati o ciljih, temveč kako priti do njih. Lahko poveste kaj več o dnevnem redu boljše zakonodaje pogosto beremo, da razpravljate o pravilih, da če določen svežen zakonodaj spade, da moramo potem uvesti novega, eden noter, en ven, torej. Ali je to res? Če je to res, mi to zdi nekoliko nesmiselno. Če imamo torej pravilo, da 28 eh, zakonodaj, nacionalnih zakonodaj, nadomestimo z evropsko, potem ne vem, zakaj bi to pravilo naj delovalo. Če je to, to, potem se o tem razpravlja na evropski ravni. In to ni vedno koristno. Lahko poveste več o tem in upam, da boste izpostavili, da se o kakem takem nesmislu ne pogovarjate. In potem konferenca. Ko govorimo o tem, se vedno strinjamo, da jo potrebujemo, vendar pa v dokumentu o energetski uniji, to sem izdel so vplivo, je bila obljubljena zakonodaja o energiji, ki se troši. In sedaj umikamo predlog o krožnem gospodarstvu, da, da vem, prišel bo še boljši predlog, se tega pa ni. Zaenkrat, zdaj nimamo ciljev za reciklažo. In najbolj neumna stvar z odpadki, ki so na smetišču, bi bila, da jih zažgete. Sedaj pa vidimo, da spodbujamo zažig, istočasno pa dajemo signale reciklažni industriji, da v tem trenutku tega ne bo, reciklaže ne bo. Lahko zagotovite, da se bodo odpadki uporabljali za reciklažo, ne pa za zažig in da se bo ta napaka v energetski uniji popravila. Grazie, adesso per il gruppo. Hvala lepa. Sedaj pa je FDD, Pedicini. Io parlo in italiano. Hvala lepa. Govoril bom italijansko. Komisar, naj dodam vprašanje. Če se navežem na to, kar je že bilo povedano glede umika zakonodajnega predloga o odpadkih, je moj odtis in mislim, to je mnenje večine poslancev v našem odboru, da komisija meni, da je to prednostna naloga. Če to ni res, mi povete, kako je. Že leta se organom v mojem okraju dovoljuje, da se stropeni odpadke vlagajo pri nas. In to na kmetijskih obdarovalnih površinah. Kmetje so prisiljeni zaradi vačevanja, da sprejmajo take odpadke. Neustrezne instalacije so največja težava na tem področju in vidimo tudi visoko goril material, ki se meša z drugim tudi s karcenogenimi snumi. Morda mi lahko poveste, kaj pa je nujno. Če to ni nujno, torej zakonodaja na tem področju, področju odpadkov, strokovnjaki so potrdili, da se smrtnost veča na tem področju od srčnih do drugih bolezni. Če to ni nujno, mi pa povete, kaj je. E Hvala lepa. Po tem prvem krogu pa dobi besedo spet takoj podpredsednik Timmermans za odgovore. Prosim. Hvala lepa. Zakaj sem prišel šele sedaj? Najprej gospod Lize. Ena prvih oseb ste bili, s katero sem se sestavil in več kot uro, morda več kot uro in pol, so se pogovarjali o vseh teh zadevah. Z vidimi vašimi kolegi sem se sestal, ne samo z vami. No, šalo na stran. Zelo sem želel priti sem. Mislim, da je redko kateri član komisije prišel v toliko odborov kot jaz sam in spoznal toliko poslancev. Vendar pa Res, veliko odborov imam. Trudil sem se, sem pa hvaležen za to, da se lahko sestanemo danes. Upam, da boste sprejeli to. Ni političnih razlogov, da bi čakal tako dolgo. Glede na rekočo razpravo, ki smo imeli od napovedi delovnega programa komisije, sem si želel čim prej priti v odbor. Torej, resnično, šlo je samo za težavo načrtovanja. Ni politične konotacije za tem. Še enkrat, o vseh teh temah sva na široko že razpravljala. Kar se tiče svežnja odpadkih, in veliko je bilo vprašanj, naj se torej lotim najprej tega. Prvič. Mislim, da če se potrudimo, lahko najprej predstavimo celovit sveženo okrožno gospodarstvo, glede odpadkov pa lahko predstavimo revidiran predlog in to na tak način, da nam morda ne bo treba očitati izgube časa, da ne bomo izgubili časa glede na predstavitev prvega svežnja. Nekateri izmed razlogov gospoda Ekota dobro je bilo, da smo si predlog bolj podrobno ogledali. Skreno rečeno, mislim, da je tveganje v trenutnem svežno, kar se zažiga, tiče preveliko. In na svet strokovnjakov komisije je bil, da je potrebno nekaj spremeniti, da bo sicer se dejansko zgodilo točno to, česar si ne želiva z Vajkotom, da bomo določene države članice potisnili v to, da bodo morali imeti več infrastrukture za zažig, namesto da bi šli v drugo smer. In točno zato smo si ta svežen še enkrat ogledali. Torej, kar se tiče kakovosti zakonodaje, smo si to ogledali. In potem drugič, z veliko zainteresiranimi stranmi, sem se, še prav posebno v Davosu, to ste omenili, pogovarjal o tem, če želimo imeti dosledne predloge o krožnem gospodarstvu, moramo imeti celotno krožno gospodarstvo na pladnju, ne samo odpadke. In tudi strokovnjaki so ponudili pomoč in to bom z veseljem sprejel. Komisar Noedaš je tudi popraševal pri različnih industrijskih panogah po nasvetih, kako bi lahko dejansko ustvarili celovito krožno gospodarstvo. Še prav posebno, kako v proizvodni fazi ne uporabljamo netrajnostnih elementov in kako lahko potem izdelek ponovno vključimo v gospodarstvo, da bomo resnično imeli krožno in ne bo odpadek. Podpredsednik Katajnen, jaz sam in vsi ostali pristojni komisarji si resnično prizadevamo za to, da bi pripravili načrt še tekom letošnjega leta. To moramo storiti letos, ne smemo izgubljati časa. Še enkrat, da ne bo nesporazumov, Nekaj je potrebno narediti glede odpadkov. To je nujno, komisija to dobro ve. To je zadeva, ki jo moramo urediti na trajnostni način, to pa pomeni, da se moramo izogibati temu, da bodo države članice iskale alternative, ki so ravno tako problematične, kar se tiče okolja, kot so smetišča. Potem ekodizajn. sveženj neko dizajna pregledujemo. Ne, zato da bi spremenili cilje, cilji bodo takšni kot so, ampak želimo ugotoviti, kako in gospod Lize in sam so se o tem pogovarjali, ko so se prvič sestala, kateri bodo torej tisti ukrepi, ki so najboljši za dosego našega cilja. Torej, da ne bo nesporazuma okoljsko primerna zasnova izdelkov je že vodila do vačevanja na energetskem področju. In to je točno to, kar želimo doseči. In tukaj bomo zelo previdni, ko bomo skušali streti ta oreh. Strinjam se, ko pravite, da je potrebno gledati naprej. To sem želel razložiti glede svežna odpadkih in krožno gospodarstvo v Davosu. In tudi, ko sem se pogovarjal z direktorji večjih korporacij, sem dobil tis, da včasih celo v industriji, v akademskem svetu tako je tako, čutimo navdušenje, razburjenje glede krožnega gospodarstva. In tudi o tem, da je to neizogibno. tako, da bom storil vse, kar lahko, da bi ljudi iz drugih delov gospodarstva, ki verjamejo v krožno gospodarstvo, vključil to, da bodo lahko pokazali svoje zamisli in pokazali, kako lahko postanemo vodilni, globalno gledano. Tudi druge po svetu, celo na kitajskem, spoznavajo možnosti krožnega gospodarstva in upam, da bomo dejansko vodilni na tem področju in če bomo Junkerjev načrt ustrezno izvedli, vidite, da imamo tudi naložbe v krožno gospodarstvo kot pomemben element tega načrta in upamo, da nam bo to uspelo v naslednjih nekaj mesecih, tako da bomo lahko prve rezultate pokazali k malu. prekomerno urejene. To je velika težava na nacionalni ravni, pa tudi kar se tiče tega, da ne preverjamo več dovolj izvedbe. Mislim, da mora komisija pospešiti prizadevanja, da bodo države članice izvajale to, kar je bilo dogovoreno na evropski ravni. Morda smo v časi globoke krize, psihološko gledano se pač ukvarjali s krizo, in smo manj povdarka namenjali izvajanju. Vendar pa, če ne bomo previdni, če bodo države članice menile, da komisija ne bo nadzorovala izvedbe, potem ne bomo dosegli ne ciljev in ne drugega in bo prišlo tudi do razkorakov v Evropske unije, kar se tiče okolja, in prav tako ne bomo izkoristili naših ekonomskih priložnosti. To me skrbi. Na vseh sestankih in vsake od držav članic, kamor grem, se pogovarjam z MSP-ji. In to celotnem spektru gospodarstva. In posod jih zelo skrbi, kako nadzorujemo izvajanja zakonodaje. Distanca med eh, MSP in nami, ki to rejamo na Evropske ravni, je velikanska. Veliko večja kot med korporacijami in evropskimi institucijami. In če bomo torej želeli kaj storiti na tem področju, potem je ravno to, da približamo MSP-je našim inštitucijam ne gre za to, da bi v MSP-jih imeli ozračje, ki bi bilo protitrajnostno. Ne. Skrbi pa jih obseg zakonodaje, ki smo jim jo naprtili. Seveda, veliko krat rečemo iz Bruslja, vendar pa če si to bolj podrobno ogledamo, potem veliko krat pride zakonodaja tudi z nacionalne ravni. Torej, to se je potrebno bolj pozorno ogledati z našimi partnerji v državah članicah. Resnično me skrbi, da bi MSP, ki se tradicionalno najbolj podpirali evropsko integracijo, se obrnili proti letej, ker menijo, da je preveč zahtevna in jih ovira pri uspešnosti. Tako da ta argument bom vedno podpiral. Potem pa kar se energetske unije tiče, kar se tiče pravnih vidikov, interpretacija zakonodaje. Včasih menim, da smo pozabili, kako smo želeli zagotoviti različne oblike zakonodaje z, ravni, z evropske ravni. Najprej smo želeli jasno povedati cilj. Potem pa je bila diskrecijska pravica prepuščena državam članicam, torej da se odločijo, kako na najboljši način doseči te cilje. Medtem pa mislim, da moramo iskreno reči, da so celo direktive poskale, postale zelo, drobne, oprostite, zelo podrobne in prespriktivne, torej predpisujejo, kako doseči cilje. Tukaj je torej potrebno nekaj storiti, morda bi morali imeti medinstitucionalni dialog o tem, o boljši zakonodaji, kako bi lahko pomagali pri pojasnitvi prvotnih namenov pogodbe. Nisem vedno prepričan, da smo osredotočeni na učinkovito zakonodajo. Ponekod smo zelo strogi, kar se tiče ciljev, ki jih morajo doseči države članice. To morda ni veliko pomoč, kajti morda je bolje se osredotočiti na pot do teh ciljev, ne toliko na same cilje. Morda bi to lahko tudi vključili v razpravo, ko govorimo o boljši zakonodaji. Mislim pa, da če bi naj energetska unija bila uspešna, potem moramo seveda biti manj odvisni od enega dobavitelja in moramo imeti raznolikost, vendar pa potrebujemo tudi energetsko tranzicijo. Končati moramo našo odvisnost, odvisnost od fosilnih goriv. To je nujno za uspešno energetsko unijo. Kar se splošne vizije o trajnostnem razvoju tiče, tukaj moramo imeti dosledni pristop na vseh vidikih. Če bomo pripravili dokument o trajnosti, ne bomo nič rešili. To mora biti crvi del celotne politike in seveda v obliki bomo razpravili v komisiji. Bom pa si zabeležil vaše predloge, kako vse skupaj bolj združiti. Vendar pa dajte mi seveda tudi priložnost, da se pogovorimo o tem s svojimi kolegi. Kar se tiče biotske raznovrstnosti, moram vam bom odgovoriti kasneje. Ne spoznam se dovolj dobro na to, lahko bi vam kar nekaj odgovoril, vendar pa raje podam odgovor pisno in podam tehten odgovor. Posvetovanje z Evropskim parlamentom, mislim, da sem se posvetoval. In parlament je bil zelo jasen glede tega, kaj misli o delovnem programu komisije. Vendar pa, gospod Liza je bil ponoma iskren o tem. Morda ima svoje mnenje, njegova politična skupina pa drugačno in jaz seveda moram spoštovati večinsko mnenje parlamenta. Delovni program komisije je bil podan, vendar pa ni bila večina parlamenta, ki se je odločila o določenih vprašanjih. Če mi očitate, da nisem poslušal parlamenta, potem to mislim, da ni prav. Poslušal sem vas, eh, bil sem v vseh političnih skupinah, na plenarnem zasedenju smo se veliko krat pogovarjali o tem in mislim, da ne morete reči, da se nisem posvetoval z Evropskim parlamentom. Kar se tudi pa tiče, mislim, da smo bolj pregledni kot dajkoli prej pri teh mednarodnih pogajanjih. Ena prvih odločitev odbora je bila, da želi ustvariti preglednost glede dokumentov pri pogajanjih. Spet torej ne razumem, kako lahko rečete, da vas ne obveščamo o tem. Gospod Štaber je svetovalec predsednika komisije. Vsak član komisije ima pač pravico, da imenuje svoje svetovalce to je verjetno tako kot Barnier, eden od svetovalcev predsednika, tudi jaz jih imam kar nekaj ne, na tem področju. In gospod Štojber bo svojimi izkušnjami, dolgoletnimi izkušnjami, veliko pomagal. Vendar pa naj povem, to sem že dejal in ponovil bom, če pripravljam boljšo zakonodajo, potem bom skušal zagotoviti, da prisluhnemo vsem zainteresiranim stranem, vsem akterjem. In poskušamo najti najboljše rešitve. Potem pa bom iskal tudi najboljše prakse in izkušnje v državah članicah. Nekateri pravijo, da je ta sistem en v en not dober. Seveda pa je priprava zakonodaje na evropski ravni drugačna od nacionalne. To, kar deluje na nacionalni, ne deluje nujno na evropski. Sem pa pripravljen premisliti o veliko stvareh. Morda bi lahko spregovorili tudi o samo ugnitenih klauzulah, ko bi potem lahko ugotovili, ali kaj še deluje, ali deluje dobro ali ne. Mi politiki želimo gledati v prihodnost, to vem. In nam včasih ni všeč, da bi si skušali ugledati trenutno zakonodajo in jo popraviti. Hvala lepa za vaše podrobne odgovore imamo pa težavo. 26 se vas želi še javiti k besedi, po predsednik pa mora 20 minut čez 8 oditi. Prosim torej, da govorite maksimalno minuto. Komisarja pa prosim, da ostane malo dlje z nami za odgovore. Ivo Belec. Uh, Hvala lepa. Govoril bom nizozemsko. Mislim, da bo tako najbolje. Govorili smo o krožnem gospodarstvu. Ko govorimo o politiki na področju odpadkov, in to ste omenili v predstavitvi in tudi tukaj, ne gre samo za sebinsko politiko. Pogledati si moramo tudi še druge zadeve, kako odpadki prihajajo v EU, naprimer potrebujemo kazalnike, ki nam bodo omogočali ugotavljanje učinkovitosti uporabe virov in učinkovitost reciklaže. Potem pa še popolnoma druga tema. Pristojni ste za veliko zadev. Sadje v šolah. Veliko elektronskih sporočil dobivamo tudi v povezavi s tem, veliko tudi od mladih. In slišali smo, da komisija namerava tudi zamrzniti vprašanje sadja v šolah. In potem subsidijarnost. Tukaj imamo veliko vprašanj računskega sodišča. Zanima me, kaj menite o tem in upam, da to ne bo izginilo kot ukrep v okviru refita. <laughs> Uh, um, Naslednji prosim. Hvala lepa, podpredsednik. Z Lordom Mendelsonom sem se pogovarjal, da eh, zmanjševanje birokracije ni ideološko vprašanje. Da pa, ko se pogovarjate z MSP-ji, je strah, ki ga imajo, da katere zakonodaje ne bo imamo različne oblike, kako delujemo in načine, kako delujemo. In to moramo spremeniti. To je ključno leto, kar se tiče podnebnih sprememb. Imamo konferenco v Parizu in to je ključno leto tudi za razvoj. Ko gre za cele tisočletje in tukaj sta povezana naš odbor in razvojni odbor. Kako boste pomirili strahove, ki so vam bili predstavljeni Kaj nam lahko date, da bomo vedeli, da boste zaščitili naše določbe, tudi če bo zakonodaja drugačna, da bomo zaščitili ključne habitate, ključne okoljske vidike, ki jih že imamo? Hvala lepa, sedaj pa Deme Smeker. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, podpredsednik komisije. Veseli me, da imamo izmenjavo mnen in da govorimo o toliko, o tako velikem številu gospodarskih vprašanj. Pri zajtrku smo se pogovarjali o Flandriji, obiskali smo dve veliki flamski podjetji in V povezavi s temi pogovori bi rad zastavil tri konkretna vprašanja. Vsi smo bili soglasni, kar se tiče vloge skupnega trga in vloge evropskih inštitucij. Imamo zakonodajo na področju odpadkov, vendar pa nimamo enakih pravic za vse. Komisija žele, želi delovati po državah. Želi imeti različen pristop po državah. Potrebujemo pa enako podlago. Kako gledate na to? In potem konkurenčnost. Kako želite ustvariti trg za reciklirane materijale? In tukaj se navezujem na IVA. Veliko virov je postalo zelo redkih. Pravzaprav, kar nekaj sorovin ni več, optimizacija je potrebna. Tukaj imam svoj iPad in tukaj je zelo veliko materijala, ki jih potrebujemo. Kako bomo ravnali s tem? Bender za minuto. Um, Hvala za besedo. Lani so poslanci podprli pobudo, da bi komisija um, sprejela zakonodajo, ko gre za okoljska kazniva dejanja. To je namreč privlačen uh, način uh, za pridobivanje koristi um, za nezakonite akterje za približno 4 milijarde mm, dobička gre, ki presega trgovino z orožjem. Naprimer. Kitajska je naprimer nedavno prepovedala uvoz mm, evenovine in mm, tudi na mednarodni ravni so bile sprejete številne zaveze za boj proti okoljskim kriminalnim dejanjem. Komisija je dejala, da bo veliko potezna pri velikih zadevah in nekoliko bolj skromna pri majhnih. Ko gre za okoljski kriminal, je to zagotovo ena izmed tistih eh, večjih točk, kjer se zahteva usklajena no, in jasno odzivanje strani Evropske unije. Zanima me, ali boste podprli to vrsten eh, okoljski načrt ukrepanja in ali menite, da je okoljski kriminal ena izmed tistih velikih vprašanj, pri katerih se mora Evropa odzvati hitro. Hvala. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik ben plaatsvervanger in deze. Hvala, predsednik. Tu samo govorim kot namestnica, ampak bi se rada odzvala na prostotrgovinski sporozum. Prostotrgovinski sporozumi so zelo pomembni, tako da naj zastavimo vprašanje o tej temi. Zagotovo poznate podjetje Vattenfall. Gre torej za spor med Vattenfallom in eh, nemško zvezdno vlado, ko gre za energetska vprašanja. Tudi na nizozemskem je vprašanje jedrske energije sporno. Tako da me zanima, ali je možno, da bo prišlo tudi do tožbe nizozemske vlade, če bomo obrali podobne korake kot Nemčija. To je tudi vprašanje, ki bi ga lahko omogočil sporazum teti. Pa vi pa imate možnost to spremeniti. Zanima me, kako želite to ukrepati. Najlepša hvala, gospod Jarov. Hvala, predsednik. Urejanje, boljše urejanje ne pomeni samo boljšega dokumenta, temveč tudi boljše izvajanje samih dokumentov. Izvajanje je neuspešno zaradi tega, ker ne pride do primernega izvajanja prenosa na ravni držav članice, ker nimamo močnih institucij pri to vrstnem nadzoru. Prav tako je treba zagotoviti boljše partnerstvo z državljani, ko gre za prizadevanje za spoštovanje okoljske zakonodaje. Prejšnji komisar za okolje, gospod Potočnik, je sprejel pobudo, pobude, ko gre za dostop do sodnih sredstev in za spremljanje. Tako da me zanima, kakšni so načrti te komisije. Ali lahko pričakujemo pozitivne korake, ko gre za okoljske inšpekcije? ali pa ko gre za dostop do pravnih eh, sredstev. Mislim, da sem se držal te minute. Hvala. Grazie, adesso la collega Evi. Grazie, presidente. Hvala. Kolegica Evi. Kolegi, vorrei prendere spunto. Najlepša hvala. Tako kot drugi kolegi bi tudi sama opozorila na podatke okoljske energije agencije. Šest od 14 okoljskih dejavnikov kažejo, da prihaja do negativnih trendov v kratkem, srednjem in dolgem roku. Poleg tega je treba tu poštevati še negativne vplive podnebnih sprememb na zdravje. Med temi kazalniki ugotavljamo, da prihaja do mm, zmanjšanja kakovosti na različnih področjih, ko gre za biološko raznovrstnost, za vpliv transporta, za izpuste toplogrednih pridnov, in uh, energetsko učinkovitost. Agencija v svojem poročilu ugotavlja, da so tudi rezultati na področju kakovosti zdravja slabi. Komisija pa je predlagala, da bo omaknila svežen, ki bi uvedel više standarde. Vemo pa, da prihaja tudi do izpustov snovi, ki lahko vplivajo na endokrine dejavnike. Komisija pa še ni preve, prepovedala uporabe tovrstnih eh, snovi, čeprav um, so bile objavljene študije, ki pozivajo k ukrepanju. Zagotovo bo to mora biti uprevalo tudi na industrijo. Zanima me, kako boste to predvidevali na daljne delo. Gospod Florenc. Predsednik, hvala za besedo. Gospod eh, podpredsednik komisije, lepo pozdravljeni, lepo, da ste tu. Hm, ne bi se želel več eh, pregati. Dobro ste predstavili okoljsko politiko in dejali ste, da ne želite slediti samo ciljem, ampak da boste povedali tudi, kakšni so konkretni koraki. Kot kmetovalcem je bila všeč tudi prispodoba, ki ste omenili glede posameznih silezov. Zdaj pa me zanima, kako bo s tem svežnjem o odpadkih, ki naj bi ga spremenili. In zanima me, kako bo to potekalo, kako naj bi tu bolje oblikovali zakonodajo, boste predvideli obvezujoče cilje. Kolega iz EKR je prej jasno opozoril na to, da se pravzaprav z vidika posameznih vlad tudi natrču, načrtuje to, da se bo zakonodaja različno tolmačila. Morda to pomeni, da bi morali zagotoviti več um, človeških virov, da bi to spremljali, ampak uh, vem, da sem že skoraj da prekoračil čas. In eh, Bruselj pač ni Davos. In morda bi to vrstne razprave lahko morda bolje vodili v kakšni krčni v Bruslju. Najlepša hvala. Sedaj pa. Sedaj pa gospod Prnjo. Predsednik, kolegice in kolegi, z velikim eh, veseljem sem prisluhnil tistemu delu vaše ga nagovora, glede katerega bi vam zastavil tudi vprašanje. In tudi tu bom kar hiter. Namreč, že kar lep čas v ospredje postavljamo prenovitev registra transparentnosti, torej registra lobistov, eh, ki stopajo v stik s eh, komisarji, s člani njihovih kabinetov. Ti lobisti morajo biti registrirani in to novo pravilo je omogočilo registracijo več kot 960 eh, logističnih dogodkov do marca 2015 in zanima me, ali nam lahko poveste, kdaj boste naredili korak naprej in eh, predstavili ta dogovor znotraj Evropske komisije nam eh, v Evropskem parlamentu, kajti mislim, da moramo iti še korak dlje pri tej politiki transparentnosti. Very much and now Eh, Mr. and eh, Madame. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Čerikevi. Najlepša hvala. V veliko miselje mi je, da je z nami, z nami danes gospod Timmermans. Približujejo se volitve in rada bi spregovorila o habitatih. Ali trenutno opravljate pregled na tem področju, to me zanima. In ali morajo države, kot je nizozemska, zagotoviti, da izvajajo to politiko, ko gre naprimer za tretji odstavek drugega člena, ko gre za izvajanje in za gospodarske in družbene dejavnosti. Mislim, da ste to želeli izpostaviti prej. Zastavila bom vprašanje glede tega. Zanima me, kaj boste storili. Ali boste opravili pregled stanja, ko gre za izvajanje direktive o habitatik? Ta direktiva mi je zelo pri srcu, ampak iz provincije slišati, da sicer želijo ukrepati na tem področju, da pa te pobude ne bi smele priti iz evropske ravni. Ali lahko sodelujemo pri boljšem izvajanju? To je namreč nujno potrebno. Najlepša hvala. Kolegica Bonafej. Eh, vicepresidente, grazie della sua presenza qui, che ritengo importante. Hvala. Predsednik in najlepša hvala podpredsedniku komisije. To, kar ste povedali, mislim, da je glasba za moje ošesa in tudi za številne druge kolege. Dejali ste, da bo okoljska politika sedaj upoštevana tudi pri drugih stebrih eh, politik katerimi se ukvarja komisija. Seveda si vsi želimo, da se zaženejo naša gospodarstva, treba pa je upoštevati tudi, kako to storimo. Trajnost bi morala res biti v odstredju vseh novih politik. Deloma tudi zaradi tega, ker moramo nehati obravnavati trajnost kot breme, ampak jo obravnavati kot priložnost. Mislim, da smo mi vodili na tem področju, ko gre za krožno gospodarstvo. Vidite, da res želimo delati na tem področju, res si želimo več delovnih mest in uh, večji BDP zaradi krožnega gospodarstva. Tako da naj zastavim vprašanje, ali se strinjate, da bo treba spoštovati da boste spoštovali roke in da boste predstavili nove predloge do konca leta. Upam, da boste bolj um, produktivni, tudi ko gre za končni del um, tega krožnega gospodarstva. Dejali ste nam reč, da je treba delovati celovito od A do Ž. Poleg tega ne želim, da bi se um, nižali cilji, že zastavljeni cilji in vem, da dobro razumete dejstvo, da pač eh, ne moremo ukrepati, če ne zavihamo rokav. Zanima me, ali se bo treba mm, zelo boriti, da bi Junkerjeva komisija upoštevala trajnost. Hvala. Hvala, Duncan. Hvala. Ti zastavil vprašanje o devetih delih, ampak morda to ne bo najbolj primerno. Bi se bo osredotočil bolj na okoljske ocene predvsem ko gre za sežiganje. Vemo sicer, da to ima plemenite cilje, ampak eh, seboj eh, žal prinaša to mm, tudi mm, platforme na morju. Ocena učinka pa tega ni upoštevala in um, ploščadi na morju niso bile zaobjete, ni bil upoštevan učinek na okolje. Tako da uh, bi rad, da se to upošteva tako, da ne bo prišlo do presenečen. Treba bi bilo zagotoviti, da ne bi prišlo do negativnih vplivov, ki jih nismo predvideli. Pri tej direktivi bi morali torej, um, to vašne plačadi izključiti iz področja uporabe, ker ni bilo ocene. To bi bilo smiselno in to bi podprli. Ključno pri tem je pač, da bi se izognili presenečenjem. Hvala. Hvala, gospod Farija. Grazie, Presidente. Um... Signore. Najlepša hvala. Gospod podpredsednik, najprej lepo pozdravljeni. Prvič um, ste v tem odboru in upam, da se bomo še večkrat sestali. Podpredsednik komisije v, v preteklosti je parlament podal svoje mnenje tudi glede cen zdravil in kot poročevalec sem že stopil v stik z vami, tudi skupaj s poročevalci v senci, ker je večina poslanskih skupin si prizadevala za napredek pri tem doseju. Odgovora z vaše strani pa še nismo prejeli. Naj povem, da nekatere države članice pravijo, da bo ta predlog eh, umaknet. In 7. manca je ste menda formalno sprejeli od odločitev o tem. Parlament pa je podprl ta svežen in mi smo proti umiku. Želimo si inovativnih proizvodov, ki omogočajo nove terapije in zdravila za državljane. Farmacevtska industrija mora zagotoviti, da je tudi dostop do trga bolj predvidljiv, ko gre za nova zdravila. Zanima me, ali komisija namerava pripraviti predlog o tej temi in kdaj. Poleg tega, vem sicer, da si želite, da ne porabimo več kot minuto, ampak me vseeno zanima, kaj lahko komisija stori, tako da bi naprimer omogočili dostop do novih zdravil, ko gre naprimer za zdravljenje hepatitisa C. Hvala. Kaj? Mikro. Mikrofon za govorca, prosim. Perdón, gracias, ahora. Eh, eh, señor Timmermans, quiero... Hvala za besedo. Gospod Timmermans, dejali ste, da želite delovati dosledno in uh, eh, zauzeti celovit, holističen pristop. In pravite, da um, menite, da kozarec ni na pol prazen, ampak na pol poln. Ampak kljub vsem tem izjavam se mi zdi, da se ne želite spuščati v prave zakonodajne spopade. Glavno sporočilo, ki ste ga podali, se mi zdi nekoliko nevarno. Gre za Šlo bo tudi za določeno zmedo na strani državljanov. Ko gre za sežik odpadkov, pravite, da bo tudi neukrepanje prineslo svoje posledice. Na to ste dejali tudi, da ste o teh vprašanjih spregovorili z industrijo. Tako da me zanima, kako boste pri teh vprašanjih upoštevali tudi poglede državljanov in lokalnih in regionalnih oblasti. Hvala. Hvala. Gospod Šlek. Uh, uh, Gospod podpredsednik, komisija je dejala, da je glavna prednostna naloga ustvarjanje delovnih mest in rasti. Danes ste večkrat to omenili, ko gre tudi za trajnostni razvoj. Tako da me zanima, kako obrazložiti mm, to določanje okoljskih ciljev, ko še vedno predvidevamo subs subvencije za naprimer um, fosilna goriva. Kako naj to uskladimo z naprimer cilji um, direktive o pticah in habitatih? Pica. Gospa Šuljica, prosim. Pozdravljam gospodina Timermansa. Hvala lepa. Čevani, lep pozdrav gospod Timermans. Razumem, da pravite, da ne boste mm, kompromisirali za vsako ceno, ampak ni mi jasno iz vaših odgovorov, ki ste jih podali do sedaj, ko pravite, da se v nekaterih državah zakonodaja sprejema nekoliko uh, pre uh, eh, šitko, v nekaterih pa je prestroga. Tito je v nekdanji Jugoslaviji dejal, da se nima smisla držati zakona kot pijan plota, tako da mislim, da je treba eh, računati tudi na to v samem procesu sprejemanja zakonodaje kako to, da se ukvarjamo z odpravo 80 eh, zakonodajnih svežnjev, obenem pa želimo zagotoviti višjo smer doslednosti, tako da ne vem, kako zagotoviti doslednost, obenem pa puščati državam članicam, da se pač prilagajajo svojo zakonodajo, svoji specifiki. Pozdravljam pa trajnostni razvoj, ki ga ne obravnavate zgolj z vidika okolja, ampak eh, razumete trajnostni razvoj kot tudi družbeni razvoj. Hvala za to. Grazie, Joe Linen. Ja, Herr ja, Vizepräsident, ich hoffe, dass. Gospod podpredsednik komisije, upam, da vam je trajnostni razvoj res pri srcu, da se res zauzemate za to, da ne gre samo za prazne besede. Res je sicer, da ta točka ni bila na dnevnem redu komisije, šele na naš, zaradi našega pristiska ste to uvestili v vašo agendo. In v zadnjem mandatu smo z veliko napora sprejeli um, sedmi svežen na ok področju okoljske politike. Vse tri institucije so določile glavne cilje in zanima me, ali se boste držali vseh teh zastavljenih ciljev ali boste morda katere pometli pod preprogo. Poleg tega smo v preteklosti govorili tudi o energetski učinkovitosti torej tudi o učinkoviti izrabi surovin. Dejano je bilo, da naj bi sprejeli mm, obvezojoče cilje, ko gre za porabo surovin. Tako da me zanima, ali boste to upoštevali ali boste na ta element pozabili. Gerling. Hvala, Julie Gerling. Uh, Hvala, predsednik. Hvala, gospod Timmermans. Mislim, da lahko podprem vašo pobudo, predvsem tisto glede zmanjšanja upravnega bremena in glede večje jasnosti in enostavnosti. Me pa nekoliko skrbi dejstvo, da niste bili najbolj jasni, ko gre za vprašanje glavnega znanstvenega svetovalca. Naj citiram vašo izjavo v zasedanju naše skupine. Ko sem vas o tem vprašanju poprašala, ste dejali, joj, se opraš, se upravičujem, nisem eh, vedel, o čem mm, želimo mm, govoriti, nisem vedel, kaj pomeni tale kratica, ampak očitno je res, da želimo imenovati glavnega svetovalca na tem področju. Tako da me zanima, kako je s tem. Eh, Hvala, gospa Müller. Gospod podpredsednik, v tem odboru razpravljamo o predlogih komisije, ko gre za prepoved eh, tehnike kloniranja v kmetijstvu in na področju živil. Zanima me, do kakšnih morebitnih konfliktov bo prišlo v navezavi na razprave o TTIP. In drugo vprašanje. Na voljo je strateški okvir za energetsko unijo. Po letu 2020 naj bi torej ustrezno oblikovali tudi ETS. Zaenkrat namreč um, dokaj nejasno izvajamo to schemo in zanima me, kako ocenjujete, da bo ta politika prispevala k doseganju cilje Evropa 2020? Gospod Homerija. Gospod viceprezident, želim se dati euh, trevit. Hvala lepa, bom uh, hiter. Najprej hvala lepa za uh, vaše uvodne besede. Hm, ko pravite, da mora trajnostni razvoj nekako uh, priti v vse politike. Pravite, zakonodajo sprejmemo le zato, da bo boljša. Ampak pri trnastem razvoju gre tudi za sprejemanje eh, zakonodaje, ki vključuje tudi določene pravice. In eh, pomembno je, da ne pride zdaj do ustavitve procesa sprejemanja novih pravil, ko pa okolje pada v vse slabše stanje povsod. Še druga zadeva. Danes smo v situaciji, ki od nas zahteva, da se lotimo vprašanja izgube biotske raznovrstnosti na enaki ravni kot eh, podnebnih sprememb. Trenutno prihaja šesti val eh, spremembe biotske raznovrstnosti in ta vključuje tudi uh, izumrtje človeške vrste. Težave imamo tudi v naših oceanih, ki predstavljajo velik, velik izziv za raziskave, za razvoj, za znanost kot takšna. In Evropska unija bi lahko eh, tu ohranila prednost pred drugimi silami, če bi masovno investirala v ekonomijo mori, kajti konec konca ima zelo veliko pomorsko dobro in Evropska unija je konec koncev prva pomorska sila v svetu. Hvala in ena zadnja še gospod Brandan. Hvala. Devet mesecev nam še ostane do podnebnih pogovorov v Parizu. In če želi Evropska unija na račun uničevanja okolja se izkopati iz gospodarske krize, bi to res bila pirova zmaga ker eh, nas bo na to namesto gospodarske krize pestila okoljska. Tako da, če citiram Francisa Bacona, če želimo doseči prej nedosežene rezultate, moramo pač obrati metode, ki jih prej še nikoli nismo preizkusili. Torej, v besedah iz 16. stoletja to pomeni, da moramo razmišljati kreativno. Zanima me, ali razmišljate kreativno, ko gre za podnebne spremembe in če da, me zanima, kakšne oblike so te vaše misli. And now the floor is yours. Hvala, sedaj pa vam predajam besedo. Thank you for all those questions. I'm not sure I could. Hvala za vsa vprašanja. Ne vem, ali bom lahko v tako kratkem času izčrpno odgovoril na vsa, se bom pa vsekakor potrudil. Gospod Belec ima popolnoma prav. Priča smo resni težavi, ko gre za ohajanje iz, surovin izven Evrope in države članice nimajo možnosti, da bi se temu zoprstavile. Spregovoril sem z francoskim sektorjem za razrez. V Franciji je naprimer obvezno, da vse transakcije potekajo prek bančnega prenosa. To pa ne velja za Belgijo in Nemčijo, in nizozemsko se mi zdi, kjer lahko na teh področjih predvidimo tudi gotovinske transakcije. In ko gre naprimer za sektor razreza, to pomeni, da je veliko težje zapolniti vse vrzeli z upravnega vidika. To ni nezakonito. To je v skladu z evropsko zakonodajo. Ampak je pa to eden izmed tistih primerov, ki dobro kažejo, kakšne posledice imajo razlike razlike med zakonodajami držav članic, ko gre za, naprimer, sledenje materijalu. Ko sem spregovoril s predstavniki MSP-jev in s predstavniki tega sektorja v državah članicah, sem ugotovil takšne zadeve, tako da sem se vprašal, ali bi morali storiti kaj na evropski ravni, da bi to preprečili. Uh, Tako da gospodu Beletu lahko zatrdim, da to vrstno vprašanje vsekakor upoštevamo. Potem, ko gre za schemo sadja v šolah, to je zelo priljubljena tema. Komisija to vprašanje trenutno ocenjuje. S komisarjem Hoganom to preučujeva, vas pa moram popraviti. Trenutna situacija ni ravno v skladu s poročilom revizijskega sodišča. V tem trenutku smo ugotovili resne težave, ko gre za načelo subsidijarnosti, ampak komisija to preverja. Če želimo to uskladiti z zahtevami računskega sodišča, sodišča, bo treba zadeve res eh, revidirati, ampak najprej je treba preveriti stanje, ali je to v skladu z načeli. Gre pa tu za resna vprašanja, ki bi se jih morali zastaviti. Ali je naloga Evropske unije res ta, da zagotavlja sadje in mleko v šolah? Se pa komisija zaveda, kakšno je mnenje Evropskega parlamenta in uh, vas popolnoma upoštevamo. To bo upošteval tudi komisar Hogan pri pripravi ocene. Na to gospod Dans je odšel, tako da bom nadaljeval z naslednjim vprašanjem glede koherentnosti. No, pa opažam, da je gospod Demesmejker tudi odšel, kar pomeni, da bom veliko lažje odgovoril na nadaljne vprašanja. Glede okoljskih kaznevih dejanj. Se bojim, da bom moral odgovoriti na to vprašanje v pisni obliki, ker um, nisem seznanjen z vsemi elementi, da bi vam lahko odgovoril. Na to ISDS. Popolnoma se zavedam, kakšne so moje odgovornosti na tem področju, kar pomeni, da bom moral oceniti, ali je to sprejemljivo ali ne. Bo pa To treba storiti na koncu pogajanj. Komisija trenutno raziskuje to vprašanje in treba bo podrobno preučiti to vprašanje in um, ugotoviti, ali obstaja potreba potem in če da, kako naprej. Prisluhni vsem nekaterim pomislekom in zdi se mi, da so nekateri res upravičeni. Nekateri pa mm, goreče pravijo, da je sistem za reševanje sporov med državami konec demokracije in tu moram reči, da bi bilo to pretirano. Če bi imeli več mm, to vrstnih sistemov za reševanje sporov po svetu, bi sicer lahko res govorili o takšni krizi, ampak mm, če bi imeli neko mednarodno sodišče, kar seveda ne bomo dosegli čez noč, mislim, da bi morali preučiti to možnost. Vedno prihaja do številnih na skriži, števili nam pravimo, da je treba zadevo podobno preučiti, sami pa pri podajanju svojih mnen niso upravili to vrstnega natančnega tehtanja argumentov. Tako da bo treba biti previden pred dokončnimi odločitvami. Bo pa treba upoštevati to tudi pred oblikovanjem nadaljne zakonodaje in predvideti morebitne postopke v primeru kršitev. Res se mi zdi, da na evropski ravni o tem še nismo dovolj razmislili. Ampak naj omenim, da tu ne gre samo za okoljska vprašanja. Gre za številne vidike izvajanja, ki jih moramo podrobne preučiti. Potem dostop do pravnih sredstev. O tem že poteka delo. Bi pa želel, da bi bilo to usklajeno z načeli za boljše oblikovanje zakonodaje, za katere se predvideva komisija. E, e, ne moram zdaj špekulirati, kakšna bo časovnica te pobude, ampak na zadevi delamo. Že prej sem dejal, da kar zadeva biotsko raznovrstnost, tu bi vam podal pisni odgovor, kajti tudi o tem je bilo govora že v prvem krogu o, e, vprašanj. Da ne bo nesporazuma ustrežno kakovosti zraka ni umaknjen, ampak je vse čas še pred nami, preučujemo pa možne spremembe tega svežnja, enkrat, ko bo parlament tudi že opravil prvo obravnavo. Tako smo se o tem dogovorili z drugimi odbori in tudi s poročevalci, tako da naj ne bo nobene pomote, kar zadeva to vprašanje. Gospod Florence, me sprašuje vas Mahanzir, kaj boste pa zdaj? Tole bi vam odgovoril. Jaz želim biti kar se da previden. Če bomo predložili nov osnotek eh, na področju krožnega gospodarstva, naprimer, želim izpolniti standarde, ki sem jih obljubil vam in Evropskem parlamentu na splošno v razpravi. Tako da ne bom napovedoval koščka tu, koščka tam, da vam dam nek eh, preokus, kako naj bi zadeva izgledala. Ne, želim predstaviti celotno zadevo, čeprav moram reči, da me tu potem zamika, da bi kaj že povedal. Glede registra transparentnosti, tu bi želeli doseči dogovor z Evropskim parlamentom, glede obveznih pravil transparentnosti, torej obvezne uporabe registra lobistov oziroma stikov z lobisti. Komisija mislim, da je naredila dober korak naprej. To ni še konec razprave, bi pa vsekakor pozdravil, če bi Evropski parlament sledil podobnemu pristopu. Prav tako bi pozdravil, če bi parlamentarci eh, sprejeli pravila o transparentnosti glede svojega dela, da bodo imeli tudi tisti, ki se sestavljajo z vami, obveznost registriranja. To mislim, da bi izboljšalo transparentnost in vsekakor sem eh, pripravljen eh, na pogovore o tem, kako lahko skupaj izboljšamo razmere za vse. In eh, vsi seveda mislim, da smo vsekakor pripravljeni s tem se pogovoriti, o tem se pogovoriti s svetom. Glede direktive o habitatu, glede prenovitve, to zdaj obravnavamo in jaz moram reči, da nisem naklonjen na znišanju standardov. Če pogledam državo, ki mislim, da jo poznam dokaj dobro, nizozemsko, vidim, da se številni problemi pojavljajo ravno zaradi načina implementacije na nacionalni ravni, čeprav so to vedno zanikali naši ministri za kmetijstvo tekom zgodovine nizozemske, ampak vendarle, če pogledamo razliko v načinu, kako se direktive izvajajo v eni državi ali v drugi, se sprašujemo, zakaj v nekih državah to povzroča toliko več težav kot pa v drugih. Potem, ja, lahko potrdim, smo ambiciozni, kar zadeva odpadke. Glede krožnega gospodarstva, tudi temu sem popolnoma zavezan, tudi drugih razlogov. Namreč želimo biti pripravljeni, da bo to prišlo sočasno z začetkom osnutka oziroma začetkom izvajanja osnutka in krajevega načrta. V delih industrije, v določenih segmentih družbe moram reči, da bi bil zelo presenečen, če bi določeni projekti, ki so upravičeni ja, tudi do zasebnega eh, financiranja, ne bi bili vključeni v javno zasebno partnerstvo. Tako da mi ne moramo postaviti krožno gospodarstvo eh, na zgornjo polico, da bo to dejansko paradnik on Junkerjevega načrta. Omenili ste že vprašanje naftnih ploščadi v odboru ITRE, nobeno presenečenje, tako da lahko odgovorim isto kot takrat. Ne pravim, da bi morali obravnavati naftne ploščadi na morju drugače kot druge. Dejal sem, da bomo to obravnavali. Občutek pa mi pravi, da če tako na hitro rečemo, da so naftne ploščadi drugačne eh, kot ostala industrija, potem eh, bi kaj hitro verjetno tudi eh, to vrstne kurilne naprave preselili na morje. No, ampak mislim, da ne veste, o čem govorimo. Glede zdravil, preprosto vam ne moram zdaj odgovoriti in vam moram uh, pisno odgovoriti to, kajti nisem se pripravil na razpravo o ceni zdravil danes, tako da se upravičujem za to, vam pa lahko zagotovim, da boste dobili pisni odgovor krožno gospodarstvo, ja, to je pomembno za rast in za poslovanje. Junkerjev načrt v kombinaciji s tem eh, je vsekakor pomemben. Problem je, tega ne zanikam, imamo kontradiktorne stališča in tudi zakonodajo. Par dni je treba samo sedeti v Evropskem parlamentu, pa že vidiš, kako različne so stališča med odborom za okolje in odborom za kmetijstvo. To je zelo vprašanj. To je pač sestavni del tega, kako funkcionira naš politični sistem v Evropski uniji. Mislim, da je na komisiji, da zagotovi čim večjo mero doslednosti na tem področju in strinjam se, da nas čaka še dolga pot, preden bo vse tisto, kar počnemo, dovolj dosledno. Ampak, kot v vsaki demokratični družbi, bo vedno določena mera popuščanja med eh, interesi v družbi in iskanje pravega ravnovesja je vedno zelo težko in popolnoma to razumem. Tudi v tem odboru, vem, da v tem odboru iščete ravnovesje nekako drugot, kot pa v drugih odborih. Glede direk zakonodaje direktiva je zavadujoča glede cilja, ki ga je treba doseči, pušča pa manevrski prostor državam članicam glede metode, ki jo želijo uveljaviti, torej pravne ali politične metode. To je torej bistvo definicije direktive. In tu ne gre za to, da, smo, da kakorkoli popuščamo eh, ali da smo popustili pri zakonodaji. Če hočemo biti natančni, če hočemo biti enotni eh, pri izvajanju zakonodaje, ne uporabljamo direktive, ampak eh, uporabimo uredbo. No, in v tem primeru potem ni treba ničesar prenašati v nacionalno zakonodajo. Podlagan sprašuje, katere cilje bomo opustili. Nobenih ciljev ne bomo opustili. Ohranjamo naše ambiciozne cilje glede vseh vprašanj, ki ste jih omenili, torej 2020, trajnostni razvoj in tako naprej. Ampak eh, glede na to, kako se zadeva obravnava na mednarodni ravni, to nikakor ne bo enostavno. Mislim pa, da bi Evropska unija morala še naprej tu imeti vodilno vlogo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 potem kloniranje, to iskreno povedano ni ravno vsakdanja tema za me, tako da vam bom mimo na to odgovoril naknadno. E, potem cilj 2020 biotska raznovrstnost, tudi tu sem že omenil, da bom posredoval odgovor v pisni obliki. No in še na zadnje, mi dovolite, da še enkrat podarim, da sem pripravljen in želim nadaljevati z dialogom z odborom. In vi to je zame zelo, zelo pomembno. Razumem tudi to, da je potrebno odpraviti osko gledanje, eh, ampak imamo stranko v eni državi članici, ki želi vedeti vse o tem, eh, kje dobiva komisija znanstvena eh, strokovna pomoč in eh, dobili smo vprašanje, ali bo predsednik Evropske komisije storil to, kar je obljubil tej skupini. Moj odgovor je da, bo in predsednik komisije bo v tesnem sodelovanju s komisarjem Mojedašem zagotovil, da bo komisija imela dostop do najboljših možnih znanstvenih dognan in nasvetov, ki jih je lahko deležna od uh, svetovalcev. In parlament bomo vsekakor obvestili o tem takoj, ko bo komisija sprejela odločitev. S tem pa tudi lahko zaključim, predsednik. Hvala lepa. Hvala podpredsednik Timmermans. Iskrena hvala v imenu uh, nas vseh za vse, hm, kar ste dejali. Ne le za dodaten čas, ki ste nam ga namenili in na pripravljenost odgovarjati na vprašanje, ampak predvsem zato, ker ste želeli eh, podajati natančne. Eh, odgovore vsem kolegam in ste odgovarjali ne v bloku, ampak konkretno na vsa vprašanja, ki ste jih eh, dobili. Tako za nekaj sekund samo prekinjam na zasedanje, da podpredsednik v miru zapusti dvorano, potem pa moramo nadaljevati z delom našega odbora, kajti čaka nas še nekaj točk na dnevnem redu. Dear colleagues, we are going to start with the second. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo s drugim delom naše seje in sicer točka 3 obvestila predsednika. Med parlamentarno zasedanje s nacionalnimi poslanci na temo COP21 Pariz eh, do 2050 eh, načrt eh, poti za inovativno nizkooglično Evropo. To bo potekalo v ponedeljek 30. marca popovdne. Temu sledi sprejem. Vsi člani odbora ENVA in vi se seveda toplo vabljeni, da sodelujejo na tem sestanku. Potem točka 4. Priporočilo koordinatorjev z dne 24. februarja ste dobili po elektronski pošti. Če ni pripomp, ta priporočila lahko tudi potrdimo. Točka 5. Poročilo o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. Moram obvestiti člane odbora o trialogu o novih živilih. Tretji trialog je potekal 26. februarja v skladu z strategijo, ki smo jo opredelili na pripravljenem sestanku, se je razprava vrtela okrog ključnih odprtih eh, političnih vprašanj. Izmenjava mnen je potekala o kloniranju, nanomaterialih, delegiranih aktih, eh, načelu previdnosti in vključevanju omembe okolja ter eh, vključevanje kategorije novih živil pridobljenih iz ciličnih kultur. Več kompromisnih rešitev smo identificirali, še posebej, kar zadeva vključevanje eh, omembe načela previdnosti in pa kakovosti okolja, kakor tudi dobro početi živali in etična vprašanja. Dosegli smo preliminarni dogovor za večino odprtih političnih vprašanj, ampak za kloniranje in eh, svežen o delegiranih vprašanjih zahtevata poglobljenejšo analizo zahtevamo oziroma potrebujemo dodatne ukrepe za pripravo na naslednji trilog, ki naj bi potekal konec marca, da bomo lahko sprejeli končno politično odločitev. Zdaj pa točka šest, mnenje o pobudi za zeleno zaposlovanje, izkoriščenje potencijala zelenega gospodarstva za ustvarjanje novih delovnih mest. Besedo kar takoj predajam poročevalki gospe Evi. Hvala, hvala predsednik. Torej, gre za kratek uvod, da povem, da je ustvarjanje zelenih delovnih mest nekaj, kar ne moremo uh, razumeti uh, kot uh, neposredno posteljico, ampak kot uh, pozitiven stranski učinek politik, ki smo jih uh, spremljali na področju trajnostne in družbene, uh, okoljske in družbene uh, trajnosti. Uh, Po eno je, da se ustvarijo ustrezne eh, pravne, ekonomske in finančne eh, okvire, ki imajo jasna pravila, ambiciozne cilje in eh, dejstvo je, da imamo na eni strani potrebo potem, da trg kaznuje tiste najbolj negativne aktivnosti za okolje in nagrajuje tiste najboljše v sektorjih, kjer je jasen takojšen ekonomski učinek, kot naprimer eh, energetska učinkovitost, zmanjševanje eh, porabe tudi surovin. Pomembno je, da energetsko učinkovitost ponesemo na višjo raven na eh, ravni EU in to bi vsekako lahko prispevalo tudi k ustvarjanju bolj krožnega gospodarstva, kjer eh, potrebujemo diferencirano recikliranje, ki se lahko uporablja za identifikacijo surovin za prihodnje proizvodne procese in na ta način bi bilo možno doseči vrsto ciljev sočasno z uvedbo tovrstnih pobud. Zavezujoči cilji za energetsko učinkovitost in eh, tudi za vrševanje z energijo lahko privede do bistvenih koristi za storitvena podjetja, pa tudi za proizvodna podjetja. To je lahko zelo koristno tudi za javne uprave pogosto jim namreč zmanjkuje sredstev in države članice bi lahko na ta način vzpostavili sistem mm, revolving kreditov, ki bi bili na voljo za investicije v pobude mm, na okoljski ravni in ta način bi lažje drili eh, breme in zajeli tudi tiste emisije, ki niso vključene v ETS. Prav tako menim, da moramo imeti možnost za zmanjševanje potrošnje energije za proizvodnjo zelenejših proizvodov in eh, storitev. Krožno gospodarstvo ima številne koristi okoljske in ekonomske in ključno je, da se zavedamo, da predstavlja odpadki novo surovino, ki nam lahko pomaga pri zmanjševanju eh, potrošnje primarnih surovin. Pomembno je, da izboljšamo tudi našo prakso, kar zadeva eh, upravljanje sistemov, da namreč uporabljamo najboljše možne sisteme za zbiranje mm, odpadkov iz gospodinstv, ki so namenjeni reciklirani, da na ta način lahko čim več dosežemo tudi z raziskavami in razvojem za domišljeno uporabo materialov v industriji. Tam, kjer vse uporabljajo državne pomoči, bi, pomoči bi morali še naprej dovoljevati državam članicam, da to izvajajo v skladu z svojo specifiko. Uh, eh, eko oznake in drugi standardi, ki promovirajo zelena delovna mesta in ki spodbujajo trg, ki zagotavlja okoljsko trajnost. E, vse to so ključna vprašanja. Potrebujemo tudi ustrezen davčni e, sistem, da obdavčimo potrošnjo, ne pa delo. To je bil bistveno bolj inovativen pristop, ki nam mora omogočiti tudi, da naredimo več na podlagi že doseženega pri eko oznakah, eh, kar že pozdravljajo javne uprave in kar je tudi že uvedeno v okviru zelenih eh, javnih nabav. Certifikati EMAS mm, bi tudi morali biti vključeni v procese javnih naročil, to je zelo pomembno, kajti blago in storitve je potrebno prilagoditi potrebam podjetij. in morajo biti čim bolj primerna za podjetja, ki so aktivna na področju proizvodne. Več kot eh, milijardo evrov bi namreč lahko privrčevali pri sektorju energetike in na ta način ustvarili približno 20 tisoč novih delovnih mest. Če pa isto ti denar porabimo za velike eh, infrastrukturne projekte, bi to storilo bistveno manj vidika delovnih mest. Tako da, če se prilagodimo potrebam trgov, lahko naredimo veliko. Veliko lahko storimo na ravni držav članice, veliko tudi na individualni ravni, na kolektivni ravni. Veliko lahko storimo že takoj s tem, da gradimo na najboljši praksi, ki že obstaja in tudi zagotavljam več spodbud za industrijsko politiko in inovacije. Tako da, poleg spodbude komisiji, da mm, lepo pride svojo pobudo in podpredsednik Timerman se je danes eh, že omenjal, da ne prihaja do ustrezne implementacije na ravni držav članic in to preprečuje ustvarjanje delovnih mest. Torej, poleg vsega tega moramo komisijo spodbuditi eh, zakonodaje z področja odpadkov, ki lahko ustvari 400 tisoč novih delovnih mest sveženj odpadki je sicer bil umaknjen, ampak nekaj ga bo moralo nadomestiti, kajti mislim, da smo približno 80 tisoč zelenih delovnih mest eh, žrtovali z umikom tega svežnja. Hvala lepa, z veseljem prisluhnem. Hvala lepa, zdaj pa začnemo s počevalci v senci. Najprej gospod eh, Andulakis. Hvala lepa rad bi čestital poročevalki za pripravo odličnega poročila, ki ga je eh, pripravila. Eh, rad bi omenil par podatkov. Zelena rast oziroma zeleno gospodarstvo ponuja veliko možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest. To je naše izhodišče. Ugotovili smo že, da zelena delovna mesta ostajajo trajnostna, da so trajnostna, da torej preživijo preskus časa in na tem moramo graditi. Mnenja smo, da če bomo to storili, bomo resnično lahko ustvarili več tisoč novih delovnih mest v Evropi. V mnenju samem je zapisano, da smo se trenutno odrekli več kot 180 tisoč delovnim mestom ker ne stavimo na zeleno gospodarstvo. In dejstvo je, da moramo ustrezno povdariti te dele mnenja. Mi smo namreč mnenja, da bomo na ta način, še posebej v sektorju gradbeništva, lahko spodbudili nadaljne zaposlovanje. Tu namreč ni bilo storjeno dovolj. Kot rečeno, nova delovna mesta eh, je potrebno ustvariti in zato moramo nameniti sredstva, ki jih imamo na voljo v Evropski uniji. Naprimer, novi sklad strateških investicij moramo aktivirati. Prav tako moramo poskrbeti za to, da se spodbuja nizkoemisijsko gospodarstvo in eh, zato smo tudi predložili amandma, ki poziva komisijo, da naj omeji emisije, obenem pa spremlja oziroma upošteva tudi vidik selitve virov oblika, sploh z vidika cilja za 2020. Prav tako smo predlagali, da davčna zakonodajna ne sme preveč obremenjevati individualnih potrošnikov. Hvala, gospod Duncan. Mr. Chairman, thank you very much. Um... Hvala lepa, predsednik. EKR nasplošno pozdravlja to poročilo. Veliko je dragocenega, nekaj splošnih pripomp pa vseeno. Prva, mislim, da ni dovolj omembe napredka nekaterih sektorjev, ki so že veliko dosegli. Avtomobilska industrija, kemijska industrija. Mislim, da je potrebno priznati, da je to, kar je že bilo storjeno, podlaga za to, kar bi lahko še storili in za model izmenjava najboljših praks. Prav tako moramo spregovoriti o nekaterih izzivih, kar se tiče ETS, naprimer, in tudi kar se tiče sredo viro CO2. Ne strinjamo se glede opredelitve. Moramo priznati, da obstaja tveganje. Če ne bomo previdni, bomo v EU in v Združenem kraljestvu utrpeli in se bo industrija selila. Sveda pa je nekaj stvari še tudi takih, o katerih je tudi potrebno govoriti. V šestem odstavku pozivamo potem, da bi imeli usklajevanje, davčno usklajevanje na evropski ravni, tega ne bomo mogli podpreti, to mora stati pri državah članicah. To mislim, da ne spada v to pobudo. Država članice morajo imeti prožnost, da same oblikujejo pristope, kar se nizko oglične industrije tiče in tega ne smemo spodkopavati, ker že imamo najmanjši skupni imenovalec. Nasplošno pa mislim, da, da smo dosegli napredek in lahko to priporočimo za sprejetje na plenarnem zasedanju. Na splošno pa govorimo o industrijah kot o zapuščini, ki jo imamo in moramo sedaj to usmeriti v prihodnost. Če bomo lahko zagovarjali zelena javna naročila, potem bomo dosegli precej prispevkov v pravo smer. Gospa Brder. Hvala lepa predsednik, jaz se zahvalim poročevalki tudi jaz, mikrofon. Tudi jaz še torej želim zahvaliti poročevalki. V tem poročilu je jasno, da želimo ustvariti izrejeno delovno mesto. Imamo tudi različne ukrepe na evropske nacionalne ravni, kako zagotoviti to. Če bomo ustrezno izvali evropsko zakonodajo, avtorica pravi, da bomo lahko ustvarili več izrejenih delovnih mest. Da, strinjam se z njo. Poročilo se sklicuje na različna poročila, kot je na krožno gospodarstvo in e, cilje za energetsko učinkovitost. Komisija mora kar se da hitro pripraviti ambiciozne predloge. Čeprav so ti predlogi pomembni, pa niso dovolj. Po podatkih okoljske agencije in poročila prejšnji teden mora Evropa storiti več, če želi doseči cilje do leta 2050 na okoljskem področju. Biti približati se moramo zelenemu gospodarstvu in to hitreje. Lahko bi ustvarili med 20 tisoč in nad milijon delovnih mest v prometnem sektorju, če bi spodbujali električni promet. Prav tako moramo seveda zagotoviti boljše ugrevanje stavb in to bo pomenilo veliko prenov. In potem, če se gledamo svežen krožnega gospodarstva, kakorkoli se bo to že imenovalo, bi to tudi naj ustvarjalo priložnosti za, za zaposlovanje po EU. Zaščita okolja je dobra tudi za delovna mesta, to je jasno. Predsednik Junker in njegov naložbeni načrt bo sprožil zasebne naložbe vsaj 315 milijard evrov v naslednjih letih, bo v veliki meri pomenijo zelene naložbe in naložbe v zeleno gospodarstvo. Napredek pri obzoru 2020 bo odvisen tudi od tega, kako zelene bodo naše naložbe. Predsednik Juncker pa ne sme govoriti samo o delovnih mestih, govoriti mora tudi o zelenih trajnostnih delovnih mestih. Nacionalna koordinacija je ključnega pomena, ker bi lahko nastalo več kot milijon dodatnih delovnih mest do leta 2020, če bi vlade od CO davkov uporabile prihodke za zniževanje stroškov delovne sile in tudi prihodke iz ETS-a. Še enkrat zahvaljujem poročevalki in veselim se sodelovanja z njo. Grazie, mis konečna. Gospa konečna. Bih tako želela podjekovati ministra Borece za EPRAC. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki. Kolegi so že veliko povedali in ker je predvsej pozno, ne želim podaljševati te razprave, vendar pa vseeno. Naj povem to. Zavedati se moramo, da če kaj zapišemo, tukaj v Bruslu to še ne pomeni, da se bo izvajalo v državah članicah. Mi je pa nekaj všeč referenca, da naj države članice prevzame odgovornost nad tem projektom. To je potrebno. Pa zato da bi ustvarjali nova zelena delovna mesta. Ne da bi države članice, če države članice ne bodo ukrepale in delile naših vrednot, potem nam ne bo uspelo nič. Potem bo to samo še en dokument v vrsti dokumentov. Mislim, da bo zelo težko za države članice sledili tem smernicam, prebrala sem dokument. Tako da moramo ustvariti še nekaj dodatnih smernic, kako doseči cilje in tako dalje. In kje dobiti denar? Se opravičujem, vendar pa Junkerjev načrt bi naj financiral vse, energetsko unijo, odpadke, zeleno rast in tako dalje. Mar se zavedamo, da gre samo za špekulacije, ne bo dovolj za vse financiranje zelenih delovnih mest bo na pleči držav članic ali podjetij. Povedati moramo, kako in kje dobiti denar. Ali pa vsaj, kakšna bo dodana vrednost za prihodnost njihovih ukrepov in zakaj je to pomembno vedeti, zakaj je potrebno to uresničiti. To je torej nekaj, kar bi rada povedala. Bolj tesno moramo sodelovati z državami članicami. In potem še nekaj, nisem prepričana, ali bomo to podprli ali ne. To je intervencija v davčne sisteme držav članic. To bo velika težava. Na splošno države članice ne marajo, če se kdo vmešava v njihove davčne sisteme. Trenutna formulacija je tako splošna, da kaže, da to ni zanimivo za veliko držav članic. Tako da bi splošni pristop nastop eh, ne bil zaželen. Vendar pa mislim, da je to poročilo zelo dobro in se veselim nadaljnega sodelovanja. Zahvaljujem, gospodine predsedniče. Zeleni poslovi sasvim su dio i... Hvala lipa. Zeleno gospodarstvo je ključni proces transformacije, ki ga je Evropska unija začela. To je prav tako eh, bistvo na odziv na bistveno odziv na epidemije ekonomske ciklike. Rad bi izpostavil tri pomembne vidike. Kot prvo, s takšnim razmišljanjem je potrebno izpostaviti pomen eh, svežnja okrožnega gospodarstva za EU in pričakujem, da bo komisija resnično izpolnila svoje obljube in predstavila ambiciozen svežnjo ukrepo najkasneje do konca letošnjega leta. Eh, vsak dan namreč z eh, pretirano odvisnostjo od uvoženih surovin in z njihovim Eh, nekako učinkovitim koriščenjem ogrožamo stabilnost gospodarstva in zanesljivo skrbo. Zanesljivo skrbo in stabilnost pa lahko zagotavljamo z vse vsegovičem okvirjem, ki vključuje kombinacijo regulatornih, zakonodajnih in eh, daljših ter finančnih javnih politik. Eh, tretje, kar potrebujemo, so jasni cilji. Ti cilji morajo biti zavezujoči in dolgoročni, da bi lahko spodbojali gospodarske aktere k vlaganjem v energetsko učinkovitost in v krepitev učinkovitosti pri uporabi surovin. Uh, Vse navedeno bo privedlo do transformacije evropskega gospodarstva, ki bo postala bolj odporna na negativne globalne učinke. Vsekakor je treba povdariti, da so uh, vzdržni eh, nacionalni eh, gospodarski ukrepi, torej trajnostni ukrepi, ključni za krožno gospodarstvo. Hvala novamente. Še pripravljam mnenja. Kolegi. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki so spregovorili, naj izpostavim, kako pomembno je, da pošljemo pozitivna sporočila, da zagotovimo, da bodo spremembe prišlo, kajti če ne bo pozitivnih sprememb, potem tega tudi ne bomo mogli ohraniti pri življenju. potrebno je nekaj storiti tudi na področju davkov, potrebujemo celovit pristop, če si resnično želimo krožnega gospodarstva. Hvala lepa. Veselim se sodelovanja z vami v prihodnosti, da bomo vključili vaše prispevke. Hvala lepa. Tako rok za priloge spremljate 17. marec opovdne, glasovanje v Envi 6. 7. maja, glasovanje v Impl. 28. maja, to je pristojni odbor, potem pa plenarno zasedanje 2. junija. Tako, če ni nič pod točko razno, potem je sestanka konec. To je bila za